v delegacijo za parlamentarno skupščino Evropa, Latinska Amerika. Ma kdo kaj proti, če ne, s tem je gospod Šolc imenovan. Pravni odbor je poslal popravek v zvezu z členom 2, 2, 2, 116. E, torej to poprave, ki so ga poslali, velja, če nobena politična skupina nima nič proti oziroma če ni 40 poslancev, ki bi eh, odrekli svoj glas. Torej, to bomo objavili potem sej v torek v skladu z 74. členom.